Nasalji. Kolegice in kolegi, prosim vas, da se posedete. Prosim lepo, sedite se na svoja mesta, da bomo začeli. Začnemo čez 30 sekund. ogłaszam wznowienie posiedzenia Parlamentu Europejskiego przerwanego w dniu 8. Z tym zaczynamy zasiedanie Europejskiego Parlamentu. To je nadaljevanje zasedanja z 8. julija. Vsem želim srčno dobrodošlico. Upam, da ste si vsi lepo spočili. Na počitnicah čaka nas namreč veliko dela. Pa še nekaj pomembnih obvestil. Naj vas eh, opozorim na primer gospe Mahmadi Ašijani, ki je bila obsojena na smrt v Iranu. Danes smo prejeli informacije o tem, da je sicer zadeva sedaj v fazi pritožbe pri vrhovnem eh, sodišču, eh,